ministra, no, potem pa naslednja točka na dnevnem redu, skupna razprava o proračunu za leto 2014 in 2015. Številna poročila moramo obravnavati, glede na to, da gre za skupno razpravo. Najprej prvo poročilo gospa Gardija Zebal, Rubial in pa Monika Holmajer. Sedem poročil gospoda Depreja, potem pa imamo še skupno poročilo gospoda Depreja in gospoda Levandovskega. Levendovske. Tako bomo začeli z obravnavo teh poročil. Zdaj predajam besedo poročevalkama oziroma poročevalke za 4 minuti. Gospa Gardija Zebal, Rubijal, izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospa mm, predsedujoča. Eh, veliko dela se je nabralo v odboru za proračun, zato imamo toliko poročil, o katerih moramo razpravljati, jutri pa bomo glasovali. E, nič ni napovedovali, da bomo, napovedovalo, da bomo prišli do dogovora glede proračuna 2015, pa tudi ne glede sprememb proračuna za 2014. To smo dosegli e, po zaslugi številnih ljudi, ki so danes prisotni na plenarnem zasedanju. Zato bi se najprej rada e, zahvalila komisarki Georgijevi in celotni njeni ekipi, italijanskemu predsedstvu. Eh, na čelu z ambasadorjem in pa vsem mojim kolegom, s katerimi smo zelo veliko delali v teh zadnjih mesecih, zato da smo lahko dosegli ta dogovor. Nič ni tega napovedovalo, sem rekla. Eh, stališča so bila zelo oddaljena in od prvega predloga sveta eh, je poteklo veliko časa, veliko je bilo, velik razkorak je bil med stališčem sveta in uh, Evropskim parlamentom, pa tudi med samimi državami članicami. Torej, zelo oddaljena stališča med državami, med institucijami, uh, veliko dvomov glede številk in zato je bilo delo zelo težavno. Eh, morali smo rešiti tri teme. Kako zaključiti s proračunom 2014, potem kako se lotiti 2015 in pa načrt uh, za rešitev neporavnanih računov. Uh, Eh, mislim, da eh, nihče ni povsem zadovoljen z rezultatom. Tudi jaz kot poročevalka nisem. Ni, ne zaradi številk, ne zaradi poteka pogajanj in ne tudi zaradi pomankanja političnih vsebin v razpravi. Vendar eh, pa bi lahko delali še eno leto več, da bi dosegli to. Ampak zadnji predlog, ki smo ga imeli na uh, mizi in za katerega prosim, da ga jutri podprete, je najboljši dogovor, kar smo ga lahko dosegli. Uh, Eh, tukaj eh, gre za eh, to, da se zagotovi veliko več denarja za podjetja, majhna in srednja podjetja, za nevladne organizacije. Ta podjetja so ključnega pomena za obnovo gospodarstva. Potem kmetijski obrati, ki jih je prizadel ruski embargo. Na koncu koncev gre za proračun Evropske unije, ki mora pomagati eh, državljanom prek eh, štipendij, prek tega, da zagotavlja ustrezne proizvode. Eh, ogromno je um, priseljencev, ki jih je treba podpreti. Podpreti je treba um, prehranske banke in druge vrste pomoči. In zato gre pri tem. Eh, proračunu. Zato smo se tudi borili v Evropskem parlamentu. Alternativa je bila samo, da ne bi imeli sporazuma in da ne bi prišli do proračuna za leto 2015. Tako bi. Eh, in eh, na ta način bi tudi zapravili priložnost za teh dodatnih 4,7 milijard. Evropska komisija nam je podala tudi uh, predlog oziroma program dela, ki izhaja iz našega proračuna. Vem, da ta vsota ni zadostna, kajti imamo velik problem z neplačanimi računi. Zato smo si želeli kompromisa s svetom, da bi od začetka leta 2015 delali eh, na tem, da bi rešili ta problem, da bi eh, prišli do neke rešitve za naslednja leta. Eh, problem Evrope so dohodki. Eh, rešitev ni v tem, da eh, krčimo porabo ali karkoli, ampak eh, da eh, rešimo ta problem neplačanih računov. V Ekofinu ni bilo dogovora o davku na finančne transakcije. Zdaj imamo skupino za lastna sredstva in ta je potrebna bolj kot kdajkoli. Tukaj gre za to, da se zagotovijo sredstva za dobro financiran, korekten proračun in da se bomo eh, izognili takim razpravam, kot smo jih imeli uh, zdaj v prihodnosti. To je pomembno. Hvala. Hvala lepa. Poročevalcem dajem nekoliko več časa, vendar pa prosim vseeno se držite časa za govor. Naslednja je gospa Holmajer, 4 minute. Gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, gospa komisarka, pozdravljam tudi svet, Na začetku bi se rada najprej zahvalila. Mislim, da nam je v okviru pogajalskega maratona uspelo predsednik odbora Artui, kolegi in kolegice, ki so brenili stališče parlamenta, pa komisije, pogajalske ekipi, Fernandez, Depre, Uspelo nam je v tem pogajalskem maratonu doseči dogovor glede proračuna, koordinate pa so seveda bile zelo nenavadne. Torej, hvala lepa za ta angažma. Hvala lepa komisarki, ki je svojo ekipo se borila za ta proračun in potem italijanskemu predsedstvu, kjer smo imeli na začetku težave, potem pa smo vsi vlekli v isto smer in dosegli rezultat. Morda rezultat ni optimalen, je pa to vsaj nekaj, kar nakazuje pot. Najprej, kar se tiče drugih institucij, hvaležna sem za to, da smo za Evropsko službo za zonanje delovanje splošne upravne stroške lahko združili pri Evropskem sodišču, smo se dogovorili, da bomo končno našli rešitev za nove sodnike. Nadalje, tudi kar se sodišča tiče, kar se tiče obeh odborov, smo dosegli dober rezultat in tudi kot parlament smo dosegli sinergije z ECOSOKom, pa tudi z odborom REGI. To je naloga, ki smo si jo zadali. Torej, kar se tiče drugih institucij, tukaj težave niso bile tako velike kot na področju komisije. Kar se komisije tiče, so nas najbolj morili stari računi in nekaj bi rada povedala. Ne sme se zgoditi, da bomo z novimi proračuni, ki jih imamo, v bistvu plačevali samo stare račune in da bomo tiste programe, ki jih imamo sedaj, ki so novi, ki se bodo začenjali, morali zavirati, zato ker nimamo sredstev, da bomo lahko plačevali računa iz preteklosti. To so razmere, ki so nesprejemljive in zato se mi zdi velik uspeh, da smo vsaj, kar se tiče načrta plačevanja, večletnega okvira zajeli v razprave in da smo želeli najti rešitev. Upam, da bo svet in da bodo države članice kar se tega tiče, bolj navzočen na sestankih, kot pa na sestanku, ko je šlo za agencije za analizo njihovih nalog in za ustrezno finančno podporo. Resnično vabim svet, da torej izvajanje novih programov in pačilni načrt resno vzamete, kajti želimo napredovati v EU. Evropski parlament ni zahteval kar tako več. Resnično smo se usedli z vami, se pogovorili in smo tudi v težavnih razmerah dosegli dogovore. Želimo pa si tudi obratno, da nam boste pomagali pri plačevanju starih računov, da se Evropska unija ne bo še naprej zadoževala, kajti to mora biti tudi v vašem interesu. Um, Hvala lepa. Naslednji je poročevalec gospod Depre. Štiri minute ima za sedem poročil in še za skupno poročilo z gospodom Levandovskim je odgovoren. Prosim. Uh, gospod predsedujoča, spoštovana gospa komisarka, spoštovani kolegi in kolegice. Na začetku razprav smo določili v poročanskem odboru tri prioritete, tri cilje. Prvi cilj je stabilizirati, tako da bomo lahko tudi znižali raven ali pa delež neplačenih računov. 27 milijard na koncu leta 2014. Prva prioriteta torej stabilizirati neplačene račune. Drugi cilj zapolniti vrzel do tega, kar si zaželi doseči svet glede proračunske strukture za posebne instrumente, še posebej za plačila. Tretji cilj, bistveni cilj, se sporozumeti z druga dvema institucijama glede načrtov britve plačil za neplačane račune. Kaj se je zgodilo po tednih pogajanj, ki so se odvijale. Morda pogajanja ni najboljša beseda, še posebej v tem smislu, kar se je dogajalo z Evropskim svetom, ki je kar tako nasprotoval. Najprej nekaj o odobritvah plačil. Za leto 2014 je svet predvideval približno 3 milijarde novih zneskov Zahtevali smo, da Evropska komisija razmisli o tem, da je pomembno imeti 4,7 milijard za leto 2014, da se situacija ne bi še slabšala glede zneska neplačanih računov. Drugič. Potem pa še proračun glede posebnih instrumentov. Razlike med stališčem Evropskega parlamenta, eh, svetom in Evropske komisije se niso dobro zaključile. To, kar je na vides neutralna rešitev, je pravzaprav nekaj, kar je omogočilo nekaj dodatnega denarja, vendar pa s tem nismo ničesar rešili. Potem pa smo sprejeli še sporozum, ki se mi je zdel precej pozitiven. Evropska komisija mora predstaviti marca 2015 oceno vseh neplačanih računov in predlagati tudi alternativne scenarije. Tri institucije se bodo zavezale k izvajanju in oblikovanju načrta. in od sveta zahtevamo, da predvsem pred nami formalizirajo to, da se bodo tri institucije dogovorile glede tega načrta pravočasno pred predstavitvijo osnutka proračuna za leto 2016. Takšno je obeseditev. No, potem pa še en dogovor med obema vejama proračunske oblasti. To je nekaj, kar ni sprejemljivo in eh, mislim, da bi morali to popraviti. Glede na to, gospa predsedujoča, bi želel zamolčati nekatere oziroma povedati nekaj manjših poprečnih podatkov, kar je svet je praktično nastavil pištolo na glavo Evropskega parlamenta in komisije v smislu tega, da ne nameravajo odobriti določenih zadev. Razumem, kako razmišlja svet Evropski svet je sprejel na koncu le besedilo, ki ne bi bilo nekako spravno. Z Levandovskim sem se pogovarjal o tem, ta je bil odgovoren za to, da predstavi to besedilo, ki je predlagal svet. Nisem se mrčil nad tem besedilom, saj je del dogovora in mislim, da je to odražalo tudi stališče določe nekaj predsednika vlade, ki je o tem govoril. Še nekaj bi povedal, vendar bi to morda lahko povedal na koncu, v zadnjih dveh minutah. Hvala. Napovedali ste že soporočevalca, tako da dobi besedo gospod Levandovski. Štiri minute, prosim. Pani komisar, Dija Kristalina. Finalizujemy w tym tygodniu bardzo trudny proces uzgodnień budżetowych na lata 2014-2015, którego elementem jest. Chwała lipa. Da gre za pomembno temo. Bil sem soporočevalec za lastna sredstva Evropske unije. Pismo. Potrebno pa je gotovo zagotoviti še več. Bo še vedno moramo spravni postopek, vsako leto se pojavijo določene težave. Letos, naprimer, govorimo v obdobju leta 2016-2015, ki je bilo problematično. V teh letih smo spremenili način izračuna plačil, predvsem glede bruto nacionalnega dohodka in DDV-ja smo se pogovarjali. Naslednje leto pa bi lahko prišlo do istih težav. Osnutek proračuna ni nekaj, kar se je izmislila komisija, to ni njen izum, ampak gre za predvsem oceno tega, kar predlagajo države članice. In to odraža tudi nevolja v tem postopku. Opazili smo, da so bili nekateri elementi vključeni v ta proračun, na koncu postopka pa so države članice temu ugovarjale. Osnova za izračun bruto nacionalnega dohodka in DDV C uporabila. No, in to metodo so nekateri dobro sprejeli, drugi pa manj, naprimer Združeno kraljestvo, Nizozemska. No, Nizozemska je to sporočila, da je bila metoda za njih ustrezna. Težko je bilo usklajevati ta različna stališča in države članice se niso mogle dogovoriti. Po drugi strani so države članice zahtevali nujno obravnavo strani Evropskega parlamenta. Gre za paradoksalno situacijo. Razmišljali smo o predlogu spremembe tega besedila glede tradicionalnih lastnih virov, ki je bistveni element eh, tega pogajalskega procesa. Prav tako smo upoštevali predlog spremembe glede lastnih sredstev in eh, poleg teh dveh predlogov sprememb imamo še dva, ki sta bistvena za jasnost samega predloga in pa jasnost sistema. Prvi predlog sprememb zadeva zamudna plačila, drugi pa nekatere spremembe v proračunskem postopku. Proračunski postopek, tukaj bi želeli povedati, da so nekatere država članice upozorile na nekatere spremembe, zgovorne statistike. Na osnovi tega naj bi zaključili odobritev za plačevanje računov na drugih področjih. Časovni rok za to je bil 1. december. Določena skupina držav članic pa je bila popolnoma nepripravljena sodelovati in te države članice so bile v prvi vrsti, ko se je zahtevalo reze v proračunu. Obenem pa je bilo veliko promocije gospodarske rasti in pa ustvarjanja novih delovnih mest. Če se bo situacija zapletla, naj nikoga ne preseneti, da smo na visoki, eh, skupini visoki ravni za proračun do sprejeli določene odločitve in upamo, da bo do glasovanja prišlo še tako. Hvala lepa. Gospod Lemadovski, slišali smo štiri poročevalce, sedaj pa dobi besedo svet dela vedova. Deset minut imate na voljo, vendar pa seveda lahko ste tudi krajši. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, podpredsednica Georgijeva. Veliko čast mi je, da lahko spregovorim danes tukaj. Slišal sem tudi že prej razpravo in sedaj bi rad omenil dogovor, ki smo ga dosegli 8. decembra o proračunu za leto 2015 in tudi o spremembi proračuna za leto 2014. Svet je že 12. decembra formaliziral svojo odločitev in sedaj smo optimistični, da bo glasovanje jutri v parlamentu pozitivno. Dogovor, ki smo ga dosegli, smo dosegli po težkih pogajanjih. Imeli smo veliko vprašanj, ki jih je bilo potrebno razrešiti. Mislim, da smo bolj kot kdajkoli imeli veliko sprememb proračuna, ki jih je bilo potrebno sprejeti in mislim tudi, da še nikoli nismo imeli toliko neporavnanih računov. To je vodilo do tega, da smo imeli intenzivne razprave, na katerih koncu pa je potem komisija orisala pot za naslednja leta, tako da bomo imeli možnost zadolževanje Evropske unije zmanjšati na trajnostno raven. Imeli smo različna mnenja, kar se tiče zniževanja neporavnanih računov. Konec koncev pa mislim, da smo dosegli dober kompromis. Zato sem prepričan, da bo tudi Evropski parlament soglašal, da je teh 3,5 dodatnih milijard evrov za leto 2014 dober, pomemben rezultat za delovanje Evropske unije. S tem bomo vsaj dosegli to, da ne bo naraščala raven neplačanih računov in v naslednjih letih bomo to raven znižali. Za leto 2015 imamo 2,8 milijard evrov dodatnih, uporabili smo varnostno rezervo, prav tako imamo dodatna sredstva z višanjem najvišjih meja. In potem imamo tudi določena sredstva za posebne instrumente, poleg te varnostne rezerve. Kasneje pa smo potem dosegli tudi dogovor med institucijami, oziroma bi naj dosegli dogovor, ali to spada pod zgornjo mejo ali ne. Mislim, da smo vzpostavili dobro ravnovesje med sredstvi, ki so na voljo, ki jih ni veliko, in medtem, kar proračun potrebuje za dobro delovanje. Kar se tiče proračuna za leto 2015, imamo 145 milijard evrov obveznosti, to je nekaj več kot leto 2014, in imamo 141 milijard plačil, torej 1,6 odstotka več kot leta 2014. vsota, glede katere smo si dogovorili, dovoljuje določen manevrski prostor pod najvišjimi mejami okvira 2014-2020, tako da bo Evropska unija imela dovolj manevrskega prostora, da se bo odvala tudi na nepredvidene okoliščine. Prepričan sem, da je proračun za leto 2015 tako zagotovil potrebna sredstva za pametno izvajanje novih programov. Seveda upoštevati pa moramo dejstvo, da je to drugi letni proračun v novem finančnem okviru do leta 2020. Nekaj primerov. Kar se tiče razdelka 1a, tukaj imamo sredstva za MSP-je za raziskave. Tukaj smo sredstva zvišali za 3 milijarde za 33 odstotkov primerjavi z letom 2014. Tudi sredstva za zunanje delovanje Evropske unije so se povečala za približno 8 odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom. Prav tako imamo dodatna sredstva za nadzor zunanjih meja in za migracijske tokove. Enako velja za finančne nadzorne institucije. Kar se kmetijske politike tiče, smo upoštevali želje tistih, ki so najbolj prizadeti zaradi ruskega embarga. Tukaj bomo zagotovili dodatna sredstva prek dodatnih prejemkov. Ne bomo pa se dotaknili kmetijske rezerve, ta bo ostala za morebitne nujne okoliščine, ki bi se lahko pojavile leta 2015. Mislim, da moramo ta rezultat gledati tudi v luči zelo kratkega časovnega razporeda, ki smo ga imeli in kratkih rokov, ki smo jih imeli za pripravo proračuna za naslednje leto. 17. oktobra usklajevalni postopek ni prinesel rezultata in potem smo imeli malo časa. Predlagali smo, komisija predlagala nov kompromis za popravek proračuna za leto 2020. 14, konec novembra. Kljub temu pa smo potem do 8. decembra, torej zelo kratkem času, dosegli dogovor, tako da bo vse teklo normalno naslednje leto. Želeli smo se izogniti tudi temu, da bi morali imeti eh, proračune potrebovanja vsak mesec. Ta dogovor je torej pozitiven rezultat tudi v smislu tega, da smo se bili sposobni dogovoriti v interesu naših državljanov. Še enkrat bi rad izrekel dejstvo, da sem zadovoljen nad rezultatom. Zahvaljujem se vsem, ki so bili vključeni v pogajanja, še prav posebno se zahvaljujem predsedniku Artuju, pa tudi seveda gospe Kazeja Bal in Holmajer, pa gospodu Depreju, poročevalcem, ki so se zelo intenzivno vključili v pogajanja, ki so bili zelo konstruktivni in kooperativni. Naj se zahvalim tudi podpredsednici komisije Georgijevi in njeni ekipi za to, da je tudi ona sama z veliko nepristranskosti poskrbela za dobra pogajanja. Sam sem prepričan, da je ta dogovor z Evropskim parlamentom zelo konstruktivne narave, to je konstruktivni odgovor na tri največje izzive, pred katerimi smo. Še naprej moramo zniževati število brezposelnih, moramo pomagati državam sanirati javne finance in ponuditi moramo spodbude za rast in delovna mesta, za ustvarjanje delovnih mest v prid vseh državljanov Evropske unije. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa svet. Sedaj pa komisija, komisarka Georgijeva, deset minut največ. Cenimo kratkost. Hvala lepa, predsedujoča za priložnost, da spregovorim pred parlamentom pred jutrišnjim glasovanjem o spremembah proračuna za leto 2014, o proračunu za leto 2015, pa tudi o mnenju o uredbi 1150. Mislim, da se vsi strinjamo, da so bila to zelo težavna pogajanja. To je prvo leto novega večletnega finančnega okvira. V praksi smo udejanili to, kar je bilo oblikovano za večletni finančni okvir, to smo postavili prvič, in morali smo najti način, kako bi stabilizirali raven neporavnanih obveznosti. Veliko držav članice sooča s težavnimi fiskalnimi razmerami doma, to se dogaja v tem času. Vendar pa smo vsi trdo delali za to, da bi našli pot dogovoru. Rada bi se zahvalila obema proračunskima organoma. Zahvalila za to, da sta pripravila dober proračun, ki zagotavlja kontinuiteto, predvidljivost, še bolj kot to pa je pomembno, da je to znak za naše državljane, da kljub razlikam v stališčih, kljub težavam lahko najdemo rešitev, ki služi našim državljanom, njihovim potrebam. Gledam v smeri predsednika Artuja. Hvala lepa za vašo vodilno vlogo v pogajanjih. Gledam v smeri poročevalcev, gospe Gadija Zabal, gospe Holmajer. Ni je več, ampak malo prej je bila še tu. In gospoda Depreja. Prav tako pa gledam tudi v smeri nekdanjega kolege nekdanjega komisarja Levandovskega, ki je sedaj tukaj v parlamentu. Hvala lepa za vse, kar je storil že prej, da je pripravil pot do tega dogovora. In zahvaljujem se seveda tudi italijanskemu predsedstvu. Ministr Paduan je prišel k nam v zelo težavnih razmerah. Veliko izmed vas je ne prenehoma delalo v tem postopku. Sedaj pa imamo rešitev, ki upam, da bo jutri potrjena. Kajti to je zelo dober rezultat pogajanj. Seveda, komisija meni, da je to, kar je bilo podano prvotno, dobro. Lahko pa sedaj spremljamo tudi to, kar imamo sedaj, o čemer smo se dogovorili sedaj. Kot vas je veliko dejalo, je ključnega pomena, da služimo našim programom in našim državljanom. Naj najprej povem nekaj o spremembah proračuna za leto 2014. To, je še prav posebno težko leto, kar se tiče proračuna. Simultano se soočamo s pritiskom za plačila za prejšnje programsko obdobje, računi, ki prihajajo zadnje leto in prilagajanjem rezom proračuna za novo finančno obdobje. In potem, da smo našli dogovor za dodatne finančne potrebe za leto 2014 prek sprememb proračuna, še prav posebno sprememb proračuna 3, gre tudi za spremembo meja varnostnih rezerv in da porabimo na doben način prihodke od glob. To je bilo ključnega pomena za uspešen zaključek pogajanj. Mislim, da je to tlakovalo pot tudi za proračun 2015. Oceno glede številk smo slišali. Naj dodam le to. Tri kratke točke. Prvič, Preraspodili smo nekatera sredstva leto 2015, s tem smo pridobili programe, ki niso dosegli dovolj napredka letos. To nam dovoljuje, da je, so totalna sredstva za plačevanje računov neporavnanih obveznosti povečali na 4,25 milijarde evrov. 400 milijonov gre v razdelek 1A, 2,28 milijona milijarde za računov kohezijsko politiko in 750 milijonov za krepitev mednarodnih programov, zato da bomo pomagali ljudem, ljudem po svetu, ki se nahajajo v dramatičnih razmerah. 2015, proračun 2015, naj orišem to, kar se nam zdi še prav posebno dragoceno in izhaja iz tega sporozuma. Najprej, osredotočamo se na naložbe, To je v naših prednostnih nalogah in to omogoča krepitev konkurenčnosti Evrope in tudi 350 milijard evrov naložbenega načrta, ki smo ga predstavili. Prav tako, drugič, kar se tiče proračuna leta 2014, smo nekoliko povišali sredstva. To je zadostno, da se lahko prilagodimo dvema točkama pritiska, o katerima sem govorila. 1,8 odstotka, 1,6 milijarde za plačila, za, za obveznosti za plačila pa 1,6 odstotka povečana, to je 2,2 milijardi. To nam dovoljuje 3,9 milijarde več za razdelek 1A in 581 milijonov za razdelek 4. Tukaj je bil pritisk na Evropo najmočnejši. In kot je predsedstvo omenilo, uspelo nam je zadostiti potrebam našim, naših kmetom, ki so prizadeti zaradi ruskega embarga, zaradi padanja cen v mlečnem in mesnem, mesnem sektorju. Ne, da bi uporabili varnostno rezervo za krizne razmere. Prav tako, in to je zelo pomembno, smo dosegli dober razvoj glede razmerja obveznosti plačila. 2014 in 2015, kot rezultat tega, kar smo storili, je to razmerje 97 odstotkov. Prej pa smo imeli poprečno 89 odstotkov v prejšnjih letih. 2009 celo 83 odstotkov. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo sedaj lažje urediti vprašanja, ki so še pereča. Zadovoljni smo zahtevo parlamenta, ki jo je svet sprejel, da bi imeli pačini načrt. To bo vodilo do tega, da bomo zagotovili trajnost. In že sedaj vas lahko obvestim, da bo letonsko predsedstvo, naslednje predsedstvo, to resno vzelo. Srečala sem se že z ministrom za finance in zunanim ministrom, ki bosta ključna v naslednjih šestih mesecih. Načrt plačil je za nas pomemben. Potrebno je končati s tem, kar smo doživeli letos, kar se tiče neporavnanih obveznosti. Naše razprave v naslednjih mesecih se bodo dotikale tudi posebnih instrumentov. V teh pogajanjih smo se dogovorili, da se ne strinjamo in je to vprašanje ostalo odprto. 350 milijonov evrov je nad omejitvami za leto 2014. Vemo pa, da to ni končni dogovor. Upajmo, da bomo nadaljevali z razpravami in dosegli končni dogovor. Prav tako smo obravnavali vprašanje velikih prilagoditev BND 9,5 milijarde To je bilo presenečenje za nekatere države članice, imamo pa zelo omejen manevrski prostor za rešitev tega vprašanja. Osem držav članic se je odločilo, da bodo plačevali kasneje, plačali kasneje, kot je bilo to predvideno v predlogu spremembe in upam, da bo parlament jutri podal mnenje o tem in da bo to mnenje pozitivno. Naj zaključim s tremi točkami. Prvič, imamo proračun, sedaj moramo ta proračun kar najbolje izkoristiti. Za nas v komisiji je to ključna prednostna naloga, osredotočati se moramo na rezultate kakovost porabe. Drugič, sredi pogajen smo imeli sestanek skupine na visoke ravni o lastnih virih. Sama sem ena od treh komisarjev, ki je dodana k tej skupini in zelo ključno delo smo opravili na tem in bomo še nadaljevali z delom. In ne nazadnje, komisija, to ste slišali, pri predstavitvi novega delovnega programa smo odločeni, da bomo usklajevali proračun in prednostne naloge, tako da bomo našim državljanom lahko pokazali, da Evropska unija ukrepa tam, kjer je to za njih najbolj pomembno. Hvala lepa. Um, Hvala, gospa komisarka.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 Mislim, da bi se morali zavedati dejstva, da je to zadovoljstvo le relativno. Seveda je bolje imeti proračun, kot pa da bi imeli znova neko začasno rešitev. Izglasovani proračun je veliko boljši, seveda. Zavedati se moramo tega, da so bila pogajanja izredno težavna. Gospa komisarka je to že sama poudarila. In eh, nekaj je bilo zelo značilno za ta proces, za ta pogajanja. Prvič, nismo se osredotočili na proračun za leto 2015, ampak smo skušali zakrpati luknje proračuna leta 2014. Šele čisto na koncu smo se prav zares ukvarjali z vprašanjem, kako se izogniti katastrofi v letu 2014 gre sicer za posledice, ki bi jih lahko ta razprava imela za proračun leta 2015. Ta razprava ni imela nobene primerjave. V prejšnjih letih smo se o proračunu za 2015 pogovarjali že vnaprej, poglobljeno. Za leto 2016, za um, odbor za originalne zadeve sta leti 2016-2015 bistvenega pomena. In tudi v smislu sistema na plus 2 je šlo tukaj za leto poplačila vseh računov. Tako smo prišli do leta 2016-2015 in mislim, da vsi vemo, da potrebujemo več denarja z drugimi besedami. Naše zadovoljstvo glede teh pogajanj in proračuna moramo dojemati relativno. Zastaviti se moramo vprašanje, ali bo ta sistem vzdržen in trajen. Hvala. Zdaj pa govorci v imenu skupin. Prvi dobi besedo za dve minuti, gospod Fernandeš. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovana komisarka, predstavniki sveta, dragi kolegi. Najprej želim vsem čestitati za dosežen rezultat, eh, vsem, ki ste sodelovali pri tem. Ustrajanje parlamenta nam je omogočilo, da smo dosegli spodoben dogovor, mm, tako glede proračuna za leto 2014 kot 2015. In ne smemo spregledati eh, ključne točke, ki je načrt plačil. Eh, dolg imamo in to moramo upoštevati, zelo pomembno za evropske institucije, je, da izpolnimo svoje obveznosti. Stabilizirati je treba dolg in eh, preprečiti to, eh, da proračun ne bi mogel pokriti eh, vseh zadev. Dobili smo dodatne 4 milijarde za kritje neporavnanih računov in to uh, po zaslugi glob. Sicer bi države članice eh, dobile ta denar, to bi šlo v nacionalne proračune in to je bilo za nas povsem nesprejemljivo. Veliko neporavnanih računov ostaja, ki bi jih morali poravnati že zdavnaj, ne pa šele leta 2015. Dosegli eh, smo, da se je predlagani res sveta zmanjšal in eh, zato bomo več denarja imeli eh, tudi za rast in delovna mesta, potem zunanja solidarnost Evropske unije, to področje je bilo tudi okrepljeno in sicer gre za humanitarno pomoč. Za leto 2015, kot smo se dogovorili s svetom in komisijo, potrebujemo jasen načrt, kako bomo poravnali neplačane račune. Evropska unija mora sama pokazati isto doslednost in varčevanje, kot ga zahteva od držav. E, treba je tudi izpolniti obveznosti iz MFF-ja. Hvala. Naslednji govorec za dve minuti, gospod Gajer. Hvala lepa, predsedujoča. Državni sekretar, komisarka. Čestitam tudi sam tako kot ostali socialdemokrati, čestitam predsedstvo sveta, kaj ti tega ne moramo dovolj izpostaviti, ko v tritedenskem postopku usklajevanja svet večino tega časa potrebuje za oblikovanje skupnega stališča in potem po propadu prvih pogajanj potrebuje novo stališče, potem moramo italijanskemu svetu italijanskemu predsedstvu čestitati za to, da jim je uspelo doseči rezultat. Kaj je dobro pri tem rezultatu? Včasih smo to, kar se dogaja s svetom, lahko primerjali s psihoterapijo. Najprej so zavračali dejstva. Ta faza je za nami. Dali so, da številke, kar se neporovnanih računov tiče, niso prave. To je za nami. Tudi upirajo se zdaj ne več. Sedaj svet pravi, da pripravljeni smo nameniti nova sveža sredstva v evropski proračun, ker smo videli, da težave obstajajo. To je dobro. Sedaj pa smo v fazi, kjer se začne zdravljanje in vesel sem, gospa podpredsednica, da ste pripravljeni z letonskim predsedstvom stopiti v dialog, kaj ti. Oni bodo tisti, ki bodo to morali začeti izvajati, torej načrt plačil navdihniti življenjem. Mi, iz odbora za proračun Evropskega parlamenta si tega ne moremo predstavljati drugače, kot da bomo redno z vaše strani podpredsednica dobivali poročila, kako se razvijajo plačila. Upam, da so napovedi prave, da bodo sredstva zadoščala za zaezitev krize pri plačilih. Zelo optimističen pa nisem. In pazili bomo na to, da bomo pogajanih svetom pazili tudi na zaveze, na ukrepe v praksi, kajti besede smo že večkrat slišali tudi v preteklosti, potem pa niso sledila dejanja. Uh, Hvala. Uh, gospod Kölmel je naslednji govorec, dve minuti in pol. Hvala lepa, predsedujoča. Pozdravljam komisarko, predstavnika sveta in zahvaljujem se seveda vsem, ki so bili udeleženi pri pripravi teh dokumentov. Mi iz skupine EKR pa z rezultatom sploh nismo zadovoljni. Ta teden bomo glasovali o svežnju ukrepov. Tukaj gre za različne svembe proračuna za leto 2014. Po eni strani gre za pomoč v primerih nesreč, gre tudi za tehnične prilagoditve. To so postopki, ki jih podpiramo. Tukaj težav ni. Potem pa gre tudi za financiranje odprtih računov. To je seveda pomembno. To je eksistencialno vprašanje, vendar pa kompromisi, ki so bili pripravljeni, ne zadoščajo, še zdaleč ne. Približno 4 milijard dodatnih evrov plačil je predvidenih. EU pa ima 23 milijard evrov dolgov v obliki nepravnanih računov. In to so dolgovi, kot so predhodniki dejali. To moramo plačati kot EKR, torej zavračamo te dele sprejem proračuna. Če se ogledamo 2015, potem moramo biti jasni, kar se začetnih pogojev tiče za leto 2015. Na začetku leta bomo imeli 20 milijard evrov dolgov in tako se bodo sredstva znižala z 141 milijard evrov na 121 sredstva za plačila. Istočasno pa imamo tudi 145 milijard obveznosti, odobritev za prezem obveznosti. In tukaj se sprašujem, kako se naj ta račun izide. Dovolim si reči, sploh se ne bo išel razen, če bo EU sprejela nove, nova pravila, kar se tega tiče, vendar pa bi odsvetoval to. In potem imamo že obljube, glede plačil znatno prek 200 milijard evrov. In če vzamemo še to ozir, potem je vse skupaj še bolj dramatično. Ta postopek proračuna je preveč zapleten. Govorimo o posebnem financiranju varnostnih rezervah, porožnostnem financiranju. Vse to je nepregledno. To me bolj spominja na Georgea Orwella, ki je takrat predvidel, da bo politika nekoč govorila tako, da je državljani več ne bodo razumeli. In še zadnja točka. Ko vidim, da je prvotni predlog komisije omogočal 142 milijard plačil svet, 140 parlament pa 146, sedaj pa smo pri tem, čemer smo. Čas vam je potekal, imeli ste dve minuti in pol. Žal mi je, da vas prekinjam, ampak eh, želim, da razpravo pravočasno zaključimo. Eh, naš naslednji govorec pa je predsednik odbora za proračun, gospod Art Huiz. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej se zahvaljujem poročevalki in gospod Gardi Zabal, tudi gospod Holmervi, komisarki Gorgi, potem pa tudi italijanskem predsedstvu in pa gospodu Saninom. Kmalo bomo izglasovali ta proračun. Izrazil bi pomislek pa tudi upanje. Pomislek imam glede celotnega postopka pogajanj. Med temi tremi tedni sodelovanja z sekretarjatom predsedstva je bilo nemogoče, da bi so govorniki izmenjali ustrezne informacije. 28 poslancev se je mobiliziralo, niti en minister se ni odzval. Na 21 dni smo morali čakati zadnji dan tega spravnega postopka, da nas je svet obvestil o svojem sklepu, ki pa žal ni bil sprejemljiv. Glede neplačanih računov eh, smo prišli do zneska v bližini 30 milijard in na to prav gotovo škodi številnim gospodarskim subjektom kot eh, tudi samim posojilnim sistemom v Evropski uniji. Evropska unija je leta 2014 pridobila tudi nekaj nepredvidenih sredstev, 5 milijardov, vendar prepozno za Evropski parlament je to pomembno, da se s tem plača najbolj urgentne neporovnane račune. In tukaj je znova Evropski svet to zavrnil. Začuden sem bil nad avtizmom nacionalnih parlamentov, ki niso želeli prevzeti svojih odgovornosti, medtem ko so že potrdili odobritve plačil. Če želijo ministri biti dobri upravljalci, morajo tudi plačati to, kar je treba. V vsakem primeru, to, kar smo zahtevali in dosegli, bo lahko na nek način le stabiliziralo dolg. 4 milijarde in 800 milijonov smo želeli imeti za 2014, pridobili smo manj. Za 2015 1 milijardo 300 milijonov, potem pa namesto 7 milijard 4 milijarde 800 milijonov za zamudna plačila. No, s tem ne bomo uredili težav to, kar me predvsem moti, pa je to, da nismo dobro izvedli postopka za neplačane račune. Do 31. decembra 2014 moramo ugotoviti, kaj bo ta spremljiv znesek, ki ga je mogoče tudi podpreti. Odobritve plačil kažejo nam vrzeli med obima stranima če ne bi leta 2016 pregledali večletni finančni okvir, potem bomo morali že od začetka leta 2015 mobilizirati vsa ta sredstva. Najlepša hvala za vaš pozornost. Hvala, naslednji govornik za minuto in pol je gospod Mirjada. Najprej se zahvaljujem kolegicam in kolegom in poročevalcu in tudi Eh, vsem ostalim, ki so prispevali k uspešnosti tega dela. Zelo jasno je, da ima proračun 2015 zelo velike razlike med Evropo eh, revnih in Evropo bogatih. Evropa trpi zaradi vrčevalne politike. Vedno znova sem govorila o hudih težavah irske ribiške industrije. Eh, ki so jo v težavo spravili rezi. 900 eh, milijonov naj bi sedaj vzeli iz drugega naslova, čeprav moramo pomagati ranljivim delom naše družbe, pomagati moramo tistim, ki si ne morejo pomagati sami. Zato je presenetljivo tudi to, da je na voljo manj denarja za humanitarno pomoč, zato ker uh, Eh, so bila skrčena sredstva v naslovu 4. Zagotoviti moramo ohranitev plačil za humanitarno pomoč, tako da se bomo lahko laže soočali tudi z eh, grozljivo situacijo beguncev. Ko se je predlog spremembe proračuna pojavil, je postalo jasno, da bo močno vplival tudi na proračun za leto 2015. Predvsem naslovi 1A in B bo eh, torej, manj sredstev v tem naslovu bo močno vplivalo na proračun za leto 2015 um, gospa Moj ima vprašanje za vas v postopku modrega kartona. In sicer sem želela postaviti naslednje vprašanje. Eh, glede pomoči, ki naj bi bile povišane za begunce v spremnih eh, centrih. In sicer sprašujem, ali ste si pogledali, kaj se dogaja v Italiji, sicer goljofije, velik škandal v Rimu, eh, obe stranki na levi in desni strani sta pravzaprav kradli eh, na plečih teh revnih ljudi. Pravzaprav sta se dogovorili, kaj lahko zaslužita na plečih teh revnih ljudi. Treba je pač najprej kontrolirati, kje so pristala ta sredstva. 30 seconds for your response, please. 3 sekunde za odgovor. Rechtreis dol trir go homna an kabel an takirtsh na tacht ach gandalt kafer selir de vahan kahegam. Ne poznam vseh podrobnosti v tem, ampak uh, tu je treba poskrbeti za več jasnosti. Ljudje morajo jasno povedati, odkot prihaja denar in kam gre. Tukaj ni nobenega dvoma. Upam, da ste imeli na voljo tolmačenje. Oprostite, lahko ste zastavili vprašanje in gospa Uriadan je odgovorila. Gospod Tarant je naslednji. Thank you, madam, Hvala lepa, gospa predsedujoča. V naši skupini pozdravljamo delo poročevalcev in pa predsednika, za, predsednika odbora za proračun. Pozdravljamo njihovo vlogo v pogajanjih za proračun. Ta proračun prav gotovo ni najslabši od vseh proračunov v zadnjih letih. Vendar pa vseeno mislim, da z tem proračunom ne bomo mogli stabilizirati te težavne situacije neizplačanih plačil. Gospod Depre je parlament že spomnil na to, da imamo tri strateške cilje. Najprej stabilizirati moramo uh, plačila, Eh, se pravi, poskrbeti moramo za to, da se ne bodo več kopičili neplačani računi. Potem potrebujemo tudi dogovor o posebnih inštrumentih in tukaj še vedno ni bila sprejeta odločitev. In pa tretjič, um, uh, izjava, ki je bila sprejeta, ni dovolj zavezujoča. Gospa Gardija Zabal je rekla, da nista dovoljna za številkami, ampak vseeno glasovala za proračun. Jaz pa tega ne bom naredil. Zanima me, zakaj bi morali podpreti takšen dogovor. Zakaj se tako bojimo teh uh, začasnih dvanajstink? Ravno nasprotno, te dvanajstinke bi morali uh, pozdraviti, kajti še le ta sistem bi prispeval k temu, da bi svet končno razumel vse razsežnosti tega problema in da bi se svet končno premaknil. Eh, no, veliko točk bi lahko še omenil, ne bom govoril o vsaki posebej, člani odbora za proračun tako ali tako vedo, kakšno, kakšno je moje mnenje. Ampak dovolite mi, da sem nekoliko bolj čustven v moji tretji minuti. Če bomo jutri zavrnili proračun in še enkrat bi morali o tem razmisliti, če ga bomo. Zavrnili bomo, dobili dva meseca začasnih dvanajstink, dobili pa bomo tudi novo situacijo metode sprejemanja proračuna in uloga parlamenta, ki nam jo omogoča Lizbonska pogodba, bo s tem eh, boljše upoštevana. In eh, če tega ne bomo naredili, lahko samo končamo z eh, besedami Leonarda Koena. Vsi vemo, da je to slab dogovor, vsi vemo, da so dobri mu že izgubili. Hvala lepa, gospod Čarni. Credo che l'accordo raggiunto ormai allo scopo. Eh, hvala, predsedojoča. To, kar eh, smo dosegli, je bila edina možnost, da bi se izognili temu, eh, da bi imeli proračun po kapljicah z temi začasnimi dvanajstinami. Mi smo ostali jasni za našimi stališči, jasno je bilo, da moramo rešiti vprašanje plačil, to je bil problem. Eh, vendar pa se situacija s tem ne izboljšuje, ampak se samo še poslabšuje. Eh, In sicer eh, smo šli eh, čisto mimo cilja. Eh, šlo je za to, da se eh, to žrtvuje zaradi političnih opredelitev eh, in to ni prav. Eh, za naslednje leto eh, imamo predvidenih eh, veliko obveznosti, manjka še nekaj milijard. Eh, to pomeni, da je to treba dodati še eh, k temu, kar ostaja danes kot eh, ogromna gora. In vse skupaj tukaj postaja še slabše. Ne gre, da tako nadaljujemo, eh, kajti na ta način ogrožamo EU. Eh, e Zelo veliko poslanskih eh, skupin želi ohraniti marže, pravijo. Uh, da je potrebno pravzaprav samo eh, prebrati, eh, kar pravijo te kolegice in kolegi. Eh, to so predstavniki stran, ki so na vladi v mnogih državah EU in Evrope ne moremo pustiti brez virov. V Italiji se vedno znova govori o tem, da potrebujemo spremembe, da potrebujemo več investicij vendar pa so žal to samo nedeljski govori, kaj ti temu sploh ne sledijo dejanja oziroma da doživljamo nasprotje tega, kar se pridiga. Hvala lepa, gospe Montel ni v dvorani, zato dajem besedo gospodu Rubiku za minuto in pol. Eh, gospa predsedojoča. Eh, prisrčna hvala, eh, gospa predsedojoča. Eh, proračun v naslednjem letu nas postavlja pred velike izzive, kajti mi želimo doseči po eni strani, eh, da se Evropska unija ne bo zadolževala na račun eh, držav članic. To enostavno ni možno, da bi države članice svoje dolgove preložile na Evropo in da potem to ne bi upoštevali pri paktu stabilnosti. Junkerjev plan, mislim, da je velika možnost, da naprimer resno debatiramo tudi o temi lastnih sredstev. Gre naprimer za to, eh, da eh, bi eh, izkupičke iz prodaje frekvenc razpisali v evropskih državah in izkupiček od prodaje pa Eh, bi povezali z inštrumentom Connecting eh, Europe. In na ta način bi že imeli eno solidno osnovo, eh, ki bi jo lahko dodali projektom 2020. Vse skupaj bi lahko povezali z projektom PPP in dejansko bi to bilo tudi zanimivo z vidika investicij v digitalni trg in ko bo naslednje predsedstvo imelo pogum, da bo sprejelo ta digitalni svet, uravnotežen, bomo napravili veri korak naprej in mislim, da eh, bodo novi projekti jasno pokazali, eh, da eh, ta program za female business centers, da lahko tudi pomeni spodbudo v tej smeri. Hvala. Um, Hvala lepa, gospod Rubih. Preden dajem besedo gospodu Manki, vam moram pojasniti, da je moral svet zapustiti sedanjo razpravo zaradi predhodnih institucionalnih zavez, ampak svet se bo vrnil na našo razpravo nekoliko kasneje. Gospod Manka. Hvala lepa. Uh, Predsedniku komisije Jean-Claude Junckerju je treba jasno povedati, da je treba spremeniti delovne metode. Enako sporočilo smo poslali tudi svetu ob proračunskih pogajanjih. Hvala lepa uh, vsem pogajalcem, hvala lepa njihovi strokovnosti. Pomembno je to, da imamo sedaj pred seboj kompromis. Z evropskim proračunom lahko na najlažji način izrazimo solidarnost med državami članicami. Prav tako pa lahko poskrbimo za prihranke. Če bodo države članice imele bolje usklajene proračune, bodo imele na voljo tudi več denarja. O tem moramo razpravljati v Evropskem parlamentu in pa v ministerskih svetih eh, ter eh, z eh, nacionalnimi parlamenti. Samo, če bomo solidarni, se bomo lahko soočali z izzivi 21. stoletja, varna oskrba z energijo, izogibanje davkov, globalizacija, grožnje varnosti in uh, podnebne spremembe. Hvala lepa, gospod Ashford je naslednji. Uh, Gospa predsedujoča, pozdravljam dejstvo, da proračun ne presega dogovorjenih zgornjih mej iz večletnega finančnega okvira in pozdravljam tudi to, da je v njem bolje podarjeno vprašanje zaposlovanja. Uh, Eh, in boja proti brezposelnosti. S tem smo se odzvali na potrebe državljanov in zato vam čestitam, gospod komisar. Zaraz, gospa komisarko, prostite. Žal pa mi je, da se nismo bolje soočili z problemom eh, kopičenja neplačenih računov. To se mi zdi nespremljivo. Jasno je, da smo v preteklosti trošili veliko več, kot smo si lahko privoščili. Eh, izdatki so preraščali prihodke in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 Ampak za to, da lahko parlament sodi o tem, moramo dobiti večjo vlogo eh, in morati, mm, imeti moramo možnost nadzorovati proračun, izvajanje proračuna in pa preverjanje, koliko vrednosti dobimo za naš denar. Hvala lepa. Gospod Torvalds dobi besedo za minuto in pol. Micro, that would help.

Se pravi, želim se zahvaliti vsem uh, pogajalcem. Zahvaljujem se tudi asistentom, ki so trdo delali in eh, pohvaliti je treba tudi italijansko predsedstvo, ki si je prizadevalo za dober rezultat. Posebej pa sem hvaležen svetu. Namreč eh, svet je bil zelo trdovraten proti pri, pri, v boju proti parlamentu. Svet namreč v ruščini pomeni trdovratnost in to, da smo sedaj uspeli doseči vseeno takšen kompromis, se mi zdi uspeh. Hvala lepa, gospod Tečenike, naslednji. Tados. Gospod predsedujoča, eh, gospe in gospodje poslanci, za koga delate Eh, tega ne sprašujem samo jaz, ampak to sprašujejo tudi državljani, ki so vas eh, izvolili in ki vam marsikaj očitajo. Eh, to dobili smo liberalno komisijo in gre vedno za to, da se zahtevajo dodatni davki, tudi pri grškem narodu je tako, zdaj gre za proračun unije za leto 2015. To je eden tistih redkih instrumentov za socialno pravično, za razporeditev denarja na evropski ravni. In ta pantomima pogajan nam danes eh, kaže eh, proračun, eh, ki ne zadošča za evropsko gospodarstvo, prepad med severom in jugom postaja večji in prav tako se širi duh fašizma. Evropski parlament ne bi smel predložiti proračuna, kjer se še naprej varčuje, eh, ki nekaj, kar je operjeno proti evropski družbi. Potrebujemo Evropo, eh, kjer bodo Grčija, Nemčija in Španija ne le trgovinski partnerji, ampak tudi narodi, eh, ki so med seboj pobrateni in kjer lahko najdemo odgovorno pot Eh, zato, da pridemo iz te situacije, kjer se za ljudi nekaj eh, tudi stori, kjer se nekaj stori zoper eh, revščino ljudi. Ne gre samo za to, da delamo prid vampirskemu kapitalizmu, ampak jutri imamo možnost, da na to gledamo drugače. Hvala lepa. V postopku modrega kartona bi vam gospod Vioti želel zastaviti vprašanje ali spremete vprašanje. Da, gospod Vioti. 30 sekund, prosim. 30 sekund imate na voljo. Eh, gospa predsedujoča eh, gospod pošenjike Eh, nekatere stvari, ki ste jih povedali, so zanimive. Številni amantmaji, ki so bili podani v preteklih urah, eh, so zanimivi. Skratka, rekli ste eh, pantomima, ki je potekala na pogajanjih. Škoda, da niste bili prisotni na pogajanjih. Potem bi lahko vašo oceno slišali že veliko prej. Potem bi lahko imeli proračun, ki ni tako liberalističen, kot ste vi to opisali. Zanima me, katera so stališča, kjer bi lahko nekaj spremenili. Zanima me, metodi. Eh, ali eh, boste v naslednjih letih eh, nekoliko prej podali ta svoje mnenja? Hvala. Hvala. V proračunskem odboru so bile stvari take, da so bili podani predlogi sprememb strani poslancev in mi združene levice smo bili pravzaprav prav zgleden primer z tega vidika. Thank you. Zato ne morem prepoznati nikakršnega vprašanja med eh, vašimi izjavami in nimam nič, na kar bi lahko odgovoril. Uh, Hvala lepa. Za eno minuto dobi besedo gospod Škrlec. Hvala, poštovana predsednica. Hvala, spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice in eh, kolegi. Zaradi eh, vedno večjih ekstremnih vremenskih pogojev imamo različne učinke v eh, državah Evropske unije in to povzroča tudi veliko eh, ekonomsko škodo. 80 milijonov eh, je bilo škode, ki je nastala na področju poplav. Poplave v Slavoniji so na Hrvaškem posročile za 197 milijonov škode. Eh, skratka, to mora upoštevati tudi politika EU. Evropa eh, mora pametneje začeti upravljati za našimi sredstvi. Veliko bolje bi bilo, če bi več vlagali v preventivo za to, da bi se lahko izognili tem katastrofalnim pojavom. Uh, Eh, tu je eh, kohezijska politika, tu je potrebno sodelovanje med državami. Projekti kohezijske politike eh, bi morali biti namenjeni preventivi in to bi ustvarjalo tudi kvalitetna in dobra delovna mesta. To bi stabiliziralo ekonomijo ven razvitih držav Unije. In komisija ima zelo ključno vlogo pri zagotavljanju teh sredstev, ki bi bili namenjeni preventivnemu delu in zato, da bi lahko zagotovili ta cilj. Hvala. You, Hvala lepa. Danes spet razpravljamo o vprašanju evropskega proračuna za leto 2015. Naj vam pojasnim, kako na to gledamo v Združenem kraljestvu. Obstaja dom, um, domneva, da morajo davkoplačevalci plačevati vedno več in dobijo vedno manj. Eh, in sedaj je bilo izračunano, da mora Združeno kraljestvo plačati še dodatne 1,7 milijarde. Eh, in to je podoben izračun eh, kot tisti, ki pokaže, da morata Italija in Grčija plačati več Nemčija, pa dobi denar nazaj in davkoplačevalci tega ne razumejo. V maju na evropskih volitvah je šla večina glasov strankam, ki želijo manj Evrope. To je pravzaprav večinsko stališče sedaj v Združenem, kralje, Združenem kraljestvu. Dve javnomnenski raziskavi sta prejšnji teden pokazali, da 58 ljudi želi, da Združeno kraljestvo zapusti Evropsko unijo. Naj se vrnem v proračunu. Ta proračun je eleganten kompromis, ampak je kompromis med svetom, komisijo in parlamentom. Uh, Razumem, da je to kompromis, s katerim številni poslanci v parlamentu niso zadovoljni, tudi če bodo na koncu glasovali za ta proračun. Ampak ravno tukaj se jasno pokaže ta globok prepad, ta razlika med tem, kar se dogaja tukaj in med tem, kar se dogaja v Združenem kraljestvu. To je kompromis, ki ga Britanci ne bodo sprejeli. Uh, vrzel med eh, Evropsko unijo in Združenim kraljestvom ni samo morje, ampak eh, temeljna razlika v eh, razumevanju tega, kaj bi morala biti Evropska unija. Hvala lepa, gospod Sinadino, se naslednji. Hvala, gospod predsednica. V moji državi smo imeli potres, škoda je znašala 147 eh, milijonov evrov, eh, več kot 2000 eh, hiš je bilo porušenih in Evropa je dala na voljo 3,5 milijona evrov pomoči, samo 3,5 milijonov. To je dejansko obraz EU, to je Unija, ki sprejema zakone, Eh, ki jih uporablja samo takrat, ko želi. Imamo Evropo eh, za močnimi eh, državami in ostalimi, ki pravzaprav samo vegetirajo. Evropa je država, ki je izkoriščena, ki ima veliko brezposelnost, več kot polovica državljanov živi v revščini in tako vendarle ne more biti, da Eh, za Grčijo veljajo enaka pravila kot eh, za druge. Ta prepad, ta rasizem, ta ekonomski rasizem, eh, to je nekaj, kar je zoper pogodbe. Ne smemo pozabiti načel, na katerih temelji Evropska unija. Hvala. Hvala, gospod Moresan, za minuto in pol. Ja, yep, so. Thank you, thank you, dear, dear colleagues, dear. Hvala lepa, spoštovani kolegi, spoštovana komisarka. Evropska unija ima sedaj proračun za leto 2015 in to je prav gotovo dobra novica za Evropo. Vsi se strinjamo, da brez parlamenta ne bi mogli preprečiti proračunske krize in številni programi bi bili eh, blokirani. To bi negativno vplivalo na SME, na raziskovalce in Erasmus študente posod po Evropi. Ampak Zaradi močnega stališča parlamenta smo uspeli preprečiti rize sveta in uspeli smo skoraj da zas, nadoknaditi zaostanek pri plačevanju računov. Sedaj smo stabilizirali ta problem, ampak nismo ga rešili. Še vedno pričakujemo 25 milijard eh, vrednost eh, neplačanih proračunov v znesku 25 milijard. Eh, ob koncu naslednjega leta. Zato pozivam k temu, da komisija pripravi načrt za zmanjšanje tega zaostanka. Tukaj pozdravljam pripravljenost podpredsednice Georgijeve, ki je pripravljena skupaj z nami reševati ta problem. No, pa tudi druga vprašanja še vedno ostaja odprta. Eno izmed najpomembnejših je vprašanje posebnih inštrumentov. Ker sem poročevalec za mobilizacijo solidarnostnih skladov za naprejšnja plačila za leto 2015, lahko potrdim, da svet še vedno meni, da so odobritve da morajo biti odobritve plačil za ta inštrument uh, eh, uštete v proračun. Uh, Mi parlament smo jasno povedali, da obveznosti in plačila eh, za posebne instrumente morajo biti zunaj zgornjih meja. Evropska unija ne more imeti primankljav in ne more kopičiti dolga in zato moramo zagotoviti, da bo Evropska unija lahko plačevala svoje račune. Hvala lepa, gospod Von, dobi besedo za eno minuto. Hvala lepa. Gospa komisarka, eh, veliko smo govorili o, na, o številkah v proračunskih razpravah, ampak včasih pozabljamo na to, zakaj se porablja ta denar. Naprimer za investicije. Vsi vemo dobre primere financiranja iz solidarnostnega sklada, kmetijskega sklada. Želim predstaviti primer iz Walesa. Tam smo porabili 750 eh, milijonov evrov za univerzo v Swansea, 20 eh, milijonov funtov za spet neko drugo univerzo. Vse to so projekti, ki se ne bi mogli izvajati brez financiranja iz strani Evropske unije. Zato moram povdariti, da niso vsi deli Združenega kresa proti proti Evropski uniji. Mi razumemo prednosti Evropske unije in tako kot tudi vsi drugi, ki potrebujejo financiranje akademskih inštitucij, raziskav, razvoja, inovacij. To je zelo pomembno za prihodnost našega gospodarstva. Zato potrebujemo Evropski proračun, ki se bo lahko odzval na te izzive in ki bo lahko poskrbel za zaposlovanje in pa rast. Hvala lepa, gospod Von, za minuto in pol dobi besedo gospod Kužmjuk.

strinjal s tem, da bi sredstva iz tretjega predloga spremembe proračuna lahko porabili za plačilo zaostalih eh, računov. Eh, tukaj gre za približno 3 milijarde evrov. 141 milijard evrov je komisija v osnutku proračuna predlagala za plačila. No, če zaključim, to pomeni, da imamo 4 milijarde evrov več za plačila. Ampak nažalost je neplačenih računov za skoraj 30. Uh, eh, milijard evrov. Eh, tako da nismo rešili tega problema, ampak smo si samo kupili nekaj časa. Eh, slišim predloge, da bi sedaj uporabili rezervo 480 milijard evrov, ki je predvidena za druge namene kot za kmetijstvo. V letu 2015 eh, bomo še vedno priča embargu izvozov kmetijskih izdelkov v Rusijo. Zato mm, se mi zdi bolje, da bi denar iz rezerve porabili za podporo naših kmetov. Hvala lepa, gospod Omar Žije, naslednji. Eh, hvala poročevalcu za njegovo delo. Eh, in eh, moram tudi povdariti, da se je oblikoval konsens v okviru našega odbora in smo lahko zauzeli stališče v pogajanjih z svetom vendar pa je svet zelo počasi um, napredoval, ta napredek ni bil ohranjen, tako da stvari ni bilo mogoče pravočasno urediti leta 2015 eh, bomo eh, imeli enako vrzel 26 milijard. Že eh, sedaj moramo začeti z razpravo z Evropskim svetom za to, da bi poskušali najti rešitev za naslednja leta, kajti še predobro vemo, Eh, da eh, bodo eh, glavna plačila prišla na vrsto leta 2018, takrat bodo prišli na vrsto kohezijski programi, takrat bo potrebno plačati račune in če se nam ne bo že danes posrečilo najti rešitev, bomo na koncu pred rešitvijo, ki ne bo več obvladljiva. Prav tako pozivam sve, da najde rešitve. Predsedujoča je prekinila govornik. Hvala lepa za minuto, dobi besedo gospod Vali. Eh, hvala, eh, gospa predsedujoča porazum o evropskem proračunu pomeni poraza vse. Poraza parlament, ki mu ni uspelo doseči to, kar eh, smo zahtevali. Mnogo stvari je bilo eh, opoščenih. To je poraz za države članice, ker niso razumele, da so evropski dolgovi njihovi dolgovi eh, in da je potrebno plačati račune, ki znašajo več kot 20 milijard evrov in da to škodi njim samim, njim, njihovim upravam, podjetjem, državljanom in tudi komisija je nekoliko zmedena in sicer se predlagajo številke, ki se zdijo najprej neverjetne, potem pa se vse ratificira eh, brez eh, problemov. Eh, vse to je nevarno, komisija poziva države članice. Eh, te pa pravijo, vsi drugi morajo tudi varčevati in parlament eh, je tudi odvisno od teh sredstev, tako kot so eh, stvari sedaj so strukturirane, nam je pravzaprav žal. Kirtos. Hvala lepa, gospod Kirtos, dobi besedo. Hvala. Hvala, gospa predsedojoča. Mnenja sem, da je doseženi kompromis pozitiven, in sicer so eh, plačila bila eh, uravnotežena, prav tako smo zagotovili financiranje politik, eh, obstaja pa tudi neka podoba normalnosti, kajti če bi morali delati za dvanajstinami, bi imeli zelo veliko praktičnih in političnih problemov. To je ena plat medalje. Druga plat pa je ta, da Eh, proračun več Evrope ni proračun evropske integracije. Ostajamo pri enem odstotku eh, BDP-ja eh, držav članic in tu imamo tudi problem laksnih sredstev, ki še ni bil rešen. Želimo iti naprej, doseči napredek. In evroskeptiki in protievropejci trdijo, da bi bilo treba evropska sredstva omejiti in potem navajajo argument,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 Evropska unija bo imela proračun za leto 2015 in to je dobro. Ampak to seveda ne pomeni, da smo rešili vse probleme. Uspelo nam je doseči eh, konsens, ampak ta je delen. Nismo rešili vprašanja neplačanih računov. Pristop sveta je bil tukaj zelo problematičen. Zagotoviti moramo tudi več denarja za zaposlovanje in rast, potrebujemo tudi sredstva za inovacije in raziskave. Rešiti je treba tudi vprašanje eh, lastnih sredstev. Kot nov poslanec moram povedati, da sem zelo razočaran in da upam, da se bomo naučili nekaj iz te lekcije za naslednja leta. tukaj v parlamentu si bomo še vedno prizadevali za evropske državljane. To je v interesu Evropske unije in ob tem moramo zagotoviti tudi preglednost. Gospod Barikov, hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka julija so hude poplave prizadele eno izmed najrevnejših držav v Evropski uniji. 15 ljudi je umrlo, na stotine ljudi je ostalo eh, brez svojih domov, eh, veliko ljudi je bilo prizadetih in Evropska unija je za za pomoč Bolgariji namenila 13 milijonov evrov. Zaprosili smo za pomoč 20 milijonov evrov, ampak ta zahteva ni bila odobrena. Upam, da boste slišali uh, prošnje Bolgarije, najurevnejše države v Evropi. Če ne bomo dobili pomoči, bodo zaradi tega trpele najrevnejše družine. Potrebujemo denar, potrebujemo pomoč strani Evropske komisije. Če ne, bo takšen proračun povzročal uh, smrt v naravnih katastrofah, ki, postaja vedno bolj, uh, ki so vedno bolj pogoste. Gospa Mišelc. Spoštovam predsednica, kolegice in kolegi, ne smemo lepševati stvari, ki jih ne moremo lepševati. E, eh, še e, oktobra e, je parlament e, govoril o sredstvih v višini 146 milijard evrov, Eh, in ta sredstva zahteval. Sedaj je 141 eh, milijard na papirju. Eh, med drugim se konkretno vrčuje pri kohezijski politiki, pri strukturnih skladih, pa tudi na področju izobraževanja in kulture, kot je Erasmus Plus in Kreativna Evropa. Mi menimo, da je to neodgovorno in svet nas ponovno postavlja pred metodo požri ali umri. Eh, bodi si, da, imamo, da se strinjamo za popolnoma nezadostnim proračunom ali pa eh, da tvegamo eh, zasilni proračun. Menimo, da je to neresno in moja poslanska skupina tu tudi ne bo sodelovala. Hvala, gospa kolegica Mihel. Sedaj pa za eno minuto kolega Mah. Dame in panove, Evropská unie. Eh, gospe in gospodje, Evropska unija ima proračun približno 160 milijard evrov in mnogi pravijo, da je to malo, manj kot eh, en odstotek bruto domačega proizvoda držav članic, vendar pa imamo tisto, da je to zelo veliko. Uh, Eh, ko eh, ljudje odločajo o 140 milijardah evrov. In eh, če si pogledam, kaj se tu predlaga, potem vidim, da je zelo veliko zapravljanja. Nekatere države dobijo manj, kot plačajo, druge dobijo več. In bi lahko črtili plačila eh, članic EU, potem bi lahko vsi imeli korist od tega, potem eh, te države ne bi eh, imele primankljaja in države, ki dobijo ta sredstva, pa se tudi ne bi smele zadolževati zaradi tega, da bi lahko sofinancirale projekte EU. Hvala, kolega Mah. Sedaj pa kolega Marinesko za minuto in pol. Njega ne vidim, potem pa za dve Eh, minuti, euh, collega Denano. Oui, monsieur le président, mes chers collègues. Eh, gospod eh, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi, po zaključku proračunskega postopka, ki ga želimo značiti za kaotičnega in ko je pravzaprav parlament bil stisnen med države članice, Eh, in tem, eh, da eh, izpolnijo svoje obveznosti in komisijo, ki želi mm, vedno ponujati samo rabatna plačila, tudi ob tveganju, da se računi ne plačajo, za koristnike iz regionalnih skladov tudi ob tveganju, eh, da eh, se obveznosti dejansko ne spremenijo v plačila in ta prepad postaja vedno večji, količina neplačanih računov narašča in mislim, da je tu na kocki verodostojnost EU. Eh, dogovor eh, o proračunu 2015 eh, in spremembe proračuna, vse to je bilo potrebno, to je bilo tudi narejeno in tu gre moja zahvala in moje čestitke tudi poročevalcem, ki mi je dejansko uspelo doseči ta rezultat. Vendar pa želim izraziti tudi voljo potem, da morajo stvari v prihodne potekati drugače. Naši predhodniki v tej dvorani so se zauzeli za to, da bi tudi leto 2020 2016 natančno pročili zaradi tega, da bi lahko proračun zaokrožili na vzgor in zato, da bi lahko pravzaprav slegli pričakovanjem evropskih državljank in državljanov. In mislim, da bi to bila prava priložnost, da bi znova um, navezali na te zahteve eh, in sicer, da bi eh, oblikovali ustrezen uh, evropski davčni sistem. Uh, to I want my money back, to ne zadošča več za solidarno Evropo, najti moramo sredstva, ki jih EU e potrebuje.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 Delo z evropskim proračunom je bilo dolgo in dosegli smo nek kompromis. Dejansko pa nismo zapolnili vrzeli, ne da bi podvignili dvignili prispevkov eh, držav članic. Na eni strani trenutni proračun nudi določene prednosti, kot so zvišeni izdatki za raziskave in izobrazbo in pa uh, Eh, spodbujanje gospodarske rasti in delovnih mest, predvsem eh, z povečanjem kohezijskih skladov v regijah. Po drugi strani pa se eh, sprašujem, kaj bo z neplačenimi računi, ki se kopičijo in to bo postal problem tudi držav članic. Gospod in gospode, kako se bo to rešilo? S trenutnim proračunom je 4,8 milijard evrov namenjenih za plačila neplačanih računov iz preteklih let, ampak bojim se, da se bo to kopičenje računov kar nadaljevalo. Hvala lepa, gospod je bil prekinjen. Predsedujoči, kolegi, sono lieta di vedere che si. Predsedujoči, kolegice, kolegi, eh, veseli me, da govorimo o Sardiniji, eh, o solidarnosti. Solidarnost je potrebna za to, da pomagamo eh, tistim, ki so eh, doživeli uničenje zaradi poplav, tako kot v, na Sardini leta 2013. Predvsej teritorije je bilo uničenega in teh 16 milijonov, ki so predvideni v skladu, to mora pokriti stroške, ki so potrebni za popravo infrastrukture. Uh, Eh, za državljane, ki so dejansko težko delali za to, da bi si na novo uredili svoje življenje. In eh, prosim za to, da se angažira eh, komisija, da se angažira italijansko predsedstvo, da bi vse to, ta sredstva lahko izkoristili. Pogosto je bilo tako, da so se regionalne uprave ukvarjale z korupcijo, ki je zadevala evropski denar, zato je zelo pomembno, da to nadzorujemo in da nadziramo, zakaj se ta sredstva tudi uporabijo in koristijo, da se bo lahko uh, zgradila nova infrastruktura. Uh, eh, hvala. Eh, sedaj pa kolega Ciku. Hvala, gospod predsedojoči. Mislim, da je zelo pomembno in to je povedala že kolegica, da ehm, še enkrat pomislimo na to, Eh, da eh, so v tem proračunskem okviru tudi sredstva namenjena za solidarnost. To so sredstva, eh, ki so bila namenjena naši državi, otoku Sardini, odkudar prihajam in tam je potrebno pokriti velike potrebe. Namreč zgodila se je velika naravna katastrofa z mnogimi žrtvami. In tu eh, potrebujemo usklajeno delovanje in to ne zadeva samo Sardinije, to zadeva Hrvaško, Grčijo, celo vrsto držav, ki so doživljale to dramo z eh, situacijo, eh, kjer so bili upostošeni celotni predeli držav in kjer je mnogo ljudi bilo pahnenih v krizo in revščino. Ehm, in tu je potreben apel italijanski vladi, Italiji, Skratka, zato, da bi e, ta sredstva bila tudi ustrezno uporabljena. Potrebujemo zlasti konkretne korake. E, ne smemo dopustiti, da bi ti ljudje še naprej čakali, doživljali so vso to dramo. In v tem času so še posebej prizadeti e, in novi davki jih pa še naprej obremenjujejo. Eh, davki, ki so bili sprejeti za pomoč posebej eh, prizadetim sektorjem. Skratka, tu potrebujemo usklajeno delovanje v Italiji. Hvala, eh, kolega Ciku, kolega Vjoti. Hvala, predsedujoči. Ja, sedaj eh, za zaključek eh, te zelo težavne in eh, dolgotrajoče faze bi se želel najprej zahvaliti za delo kolega Ahtuja. Zahvaljujem se vsem poročevalcem. Ta faza je bila izjemno komplicirana in obžalujem, da moram to reči kot italijan, kajti naše predsedstvo svetu je doseglo dober rezultat vendar pa so ukrepali prepozno in mislim, eh, da je to treba povedati tudi v tej hiši, čeprav je bil konec koncev dosežen dober rezultat. Eh, to so stvari, ki jih je potrebno povedati in eh, če dovolite, da to tudi povem po zaključku te faze, in sicer je obstajalo tudi pomankanje spoštovanja do parlamenta. To je edina inštitucija, ki so evropske državljanke in državljani izvolili in mislim, da moramo predvsej delati še na tem. Eh, določeni načini obnašanja, zakasnitve, eh, vse to prispeva k temu, se da nastaja um, nasprotovanje Evropi. E, to se kaže tudi pri proračunu, pri neplačanih računih. E, proračun za naslednja leta se vedno bolj omejuje. Vse to prispeva k temu in vsakokrat se potem vrnemo v naše države in govorimo z mladimi ljudmi, z, dr, z župani, z univerzami, s podjetji, s podjetniki in e, dejansko moramo imeti neko garancijo za to, kar pravimo, ne, da so to samo neke prazne obljube obljube in da se sklepajo tudi ustrezni dogovori, da se uh, spoštujejo obveznosti, da se plačujejo računi in dolgovi. In uh, zato uh, imamo zaskrbljenost glede na to, kar do sedaj ni bilo storjenega in kaj bo še sledilo v prihodnosti. Uh, na uh, vsak način se moramo ukvarjati uh, z spremembami proračuna, zato da bomo lahko ponudili boljšega žma, hitrejše delovanje, da uh, enostavno ljudi ne bomo uh, razočarali. Hvala. Eh, za minuto in pol kolega Heller. Eh, gospod eh, predsedujoči, izredna hvala obema poročevalcema, to je bilo jonaško delo in dejansko raziskovalci in drugi v Evropi bodo temu zelo hvaležni. In Prav tako sem hvaležen, da so ustrajali do konca na področju eh, inovacij, eh, na področju plačil, eh, pa so problemi dvomestnih številk in generalni direktori morajo razmisliti, ali sploh lahko še podpisujejo pogodbe zaradi tega, ker ne bodo mogli izpolniti. Problem je morda stabiliziran, ne pa rešen in prav tako moram jasno povedati naslednje in to ne samo zaradi interesa glede proračuna eh, horizonta. Eh, če eh, bo Eh, to prispevalo k iskanju novih programov samo zato, eh, ker je enostavno lažje eh, opleniti nekaj, kot pa se ukvarjati za tem, potem to enostavno ne zadošča. 2,7 za horizont, vzeti tam 2,7 za Junkerjev program, to je mislim, da zelo lahko miselno, kajti zamenjujemo investicije za investicije in to v Evropi ne bo prispevalo k rasti. V Evropi moramo spostaviti burden sharing in ne izbirati takih enostavnih enostavnih eh, poti, eh, da vzamemo nekaj iz eh, nekega programa, ki ni alociran državam članicam, potem je politični odpor manjši. Vendar pa je to nekaj, kar jemlje osnovo rasti in inovacije. Hvala, kolega Eler. Kolega Hvala, predsedujoči. Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti kolegom v parlamentu za odlično skupno zauzemanje, ki je tudi vodilo do rešitve. A tudi letos je bilo to neskončno vlečenje vrvi, kot vsako leto in vedno znova je to povedano z državami članicami, ki na eni strani rečejo nekaj, na drugi strani pa naredijo nekaj drugega. Dosegli smo sicer nek dogovor, ne pa prave rešitve, zato mora komisija v skupni izjavi reči, kako bo izvedeno plačilo oziroma kako bodo rešeni problemi pri plačilih in kako se lahko prepreči, prepreči da države članice delajo nekaj drugega, kot govorijo kajti to, kar se sedaj dogaja, ni trajnostno. Univerze in instituti ne morejo plačevati oziroma ne dobijo plačanih računov. Na nizozemskem se je že ukrepalo v zvezi za ostanki s plačili, ampak pravi ukrepi morajo sprejeti države članice. Hvala kolega Tank, sedaj pa kolega Zdehovski za minuto in pol. Hvala gospod predsedujoči. Rad bi se najprej zahvalil poročevalcem komisarju in vsem drugim, ki so se udeležili pogajanj. Kajti, dragi kolegice in kolegi, vedeti moramo, da brez jasnih pogajanj, brez jasnega stališča Evropskega parlamenta bi se ta pogajanja zelo končala s polomijo. Uh, In veseli me, da imamo pred seboj proračun in da ni treba, da delamo s temi provizoričnimi dvanajstinami. To bi ogrozilo zaupanje v Evropsko unijo in to bi tudi ogrožalo projekte za raziskovalce in študente. Predvsem nam je uspelo doseči dober paket za, uh, za poslovanje in rast. To je dobro za prihodnost. Sicer je rezultat kompromis, imam pa nekaj manjših pripomb. Kot poročevalec v odboru Libe, pristojnem za proračun, moram reči, da me je nekaj pa vendarle zelo razočaralo, kaj ti trenutno imamo veliki val beguncev iz eh, spornih območij in uh, moramo računati, da bo da to število beguncev še poraslo in zato je treba tudi um, Frontexu dati na voljo dovolj sredstev in zmogljivosti za to, da se bodo lahko spopadli s temi težavami. Če bomo tukaj zmanjševali sredstva, potem bo to vplivalo tudi na njihovo zmogljivost pri azilski in varnostni politiki. Hvala. Hvala lepa, kolega Stehovski. Sedaj pa za minuto in pol, kolega Lama Sur. Hvala, gospod predsedujoči. Ta kompromis je bil potreben. Zahvaljujem se vsem udeležencem, predvsem odlični delegaciji parlamenta. Nujno je bilo treba ohraniti dinamiko, ki jo želijo v to temo vključiti tako parlament kot tudi uh, komisija. Uh, Vendar pa smo v trenutni neki krizi, kot da bi se vse države sedaj dogovorile, da bodo izkoristile svojo vrlino in to uporabili zato, da bodo škodili proračunu, kot da ne bi želeli videti, kaj počnejo. Rešitev bo možna z popolnoma novim oblikovanjem financiranja Evropske unije. Kako lahko vrnemo lastna sredstva? Tudi pod predsedstvom Marja Montija naj bi se delalo na tem, tudi osnutek Junkerevega načrta je, ne, je povezan z naložbami kako pa je z uh, proračunskimi zmogljivostmi za evroobmočje, kdo bo plačal in kako bo plačal, tudi z, naprimer zaščita in varstvo zunanjih meja in pa uh, tudi boj proti terorizmu tudi na teh mejah. In sedaj se moramo vprašati ta vprašanja in jih položiti na mizo. Hvala. Hvala kolega Lamasur. Sedaj pa za minuto in pol kolega Sarvama. Kiitos, arvoisa puhemies sovun saavuttaminen. Hvala predsedujoči. Dogovor o pr proračunu za leto 2015 je sam po sebi vreden zahvale. Hvala torej. In prav je, da je tudi svet uh, popustil pri ključnih vprašanjih, zato da smo preprečili popoln kolaps. Posebna dobra novica je, da je glavna želja tudi ELS-a tu obrodila sadove. Zagotovljeno je financiranje obzorja in pa programa Erasmus. -a. Prioriteta je torej dana programom, ki zagotavljajo rast. In kar se tega tiče, podpiram rezultate. Sicer pa žal ni kaj dosti ostalo, čem, zaradi česar bi lahko uh, praznovali. Kajti že zdaj se vidi, da bodo pogajanja prihodnje leto še težja. Ne moreš iz nič ustvariti nekaj. V zadnji trenutku so države članice ravnale zelo sebično. Vprašanja kot so fleksibilnost plačil in pa pragovi so bili kar pomedeni pod prak in so bili predstavljena na naslednjo jesen, ko se bodo znova začela pogajanja če bi bile države članice malce bolj razumevajoče do pomena evropskih projektov in bi bila tu malce bolj uh, sebična, bi lahko ustvarili več sinergij in več dodane vrednosti. In to bi bilo zelo pozitivno. Hvala. Hvala, kolega Sarvama. Sedaj pa za minuto in pol kolegica Komi. Grazie, presidente. L'accordo raggiunto. Hvala, gospod predsedujoči. Sporazum pri eh, proračunih za leto 2014 in za 2015 je zagotovo treba oceniti pozitivno, saj s tem smo preprečili te provizorične dvanajstine, ki bi vodile do zelo zapletenega uh, scenarija, ki bi bil tudi zelo škodljiv. Vendar pa bi potrebovali tudi reformo sistema lastnih sredstev Evropske unije, s tem bi dosegli samostojno, finančno samostojnost Evropske unije in finančni sistem bi bil bolj učinkovit in res bi se lahko sredotočili na dejanske cilje, ki jih želimo doseči, ne da bi tu posegali po nacionalnih rezervah. To je tudi sedaj utemljeno v tem, kar prikazujejo državni proračuni. Ne strinjam se s tem, da bi za, črpa, oziroma za krpanje vrzeli za proračun na 2014 uporabili sredstva za leto 2015. Ne smejo pa se omejevati sredstva za pomoč v uh, področjih, ki jih je jih zasegle naravne katastrofe. Evropa mora poravnati tudi lastne dolgove, sicer Evropa ni zgled. Potem ne moremo pozivati državljanov nepravočasno plačujejo davke in v tem proračunu smo sprejemali tudi direktive o zamudah plačil in tu moramo res uh, doseči enotnost pri prejemkih in izdatkih. Hvala lepa, sedaj pa kolega Plenkovič. Pa pod... Hvala lepa, gospod predsednik, eh, spoštovana gospa Georgijeva. Lavidova. Najprej čestitam vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali v pogajanjih eh, pri doseganju kompromisa eh, proračunov 2014 in 2015. Eh, ta pogajanja so pravzaprav potekala na drugo leto našega finančnega okvira in mislim, da je 145 milijard evrov odobrenih sredstev za obveznosti in 141 za plačila. Kvaliteten kompromis, eh, ki omogoča ravnotežje eh, med proračunsko disciplino in doseganje rasti, ki je pravzaprav eh, ključni cilj evropskega proračuna. Prav tako moramo večjo pozornost posvetiti izpolnjevanju že do sedaj prevzetih obveznosti, zlasti kar zadeva poplačila in to je pravzaprav že leta dolga krizni aspekt proračuna Evropske Evropske unije. Prav tako želim v tem trenutku povdariti tudi pomembne dogovore, ki smo jih eh, dosegli eh, glede sporazuma in sklada za eh, solidarnost zlasti, eh, glede žleda in poplav na Hrvaškem, pa tudi poplav v Slavoni v preteklih mesecih, več kot 16 milijonov evrov pomoči eh, Hrvaški za to, da sanira tisto škodo, ki jo je prizadela to leto in vidimo tudi, eh, kakšni so rezultati teh podnebnih sprememb. Hvala lepa hvala kolega plenković za minuto in pol sedaj kolega van den kamp gospod predsedujoči danes popoldan je bilo povedano že marsikaj a tudi jaz bi se zahvalil komisarki parlamentu in svetu za dosežen dogovor glede evropskega proračuna torej na novo ste prevzeli položaj in potem takoj tako težko delo, res si zaslužite čestitke. Večje težave pa imam z proračun za 2014, kajti tu se vidijo uh, razlike med plačili, ki jih je treba plačati tudi raziskovalnim institutom, na drugi strani pa zagotavljanju novih. Uh, manevrskih prostorov v, novi, v naslednjih letih in zagotavljanje sredstev. In to je ta napetost, ki jo tu um, imamo. Torej, sprememba z proračuna številka šest. kaže na to, da se je izboljšalo tudi uh, to, da morajo države članice še naknadno plačati določene zadeve. S tem sicer nismo si naredili dobrega imena, ampak v šestem, šesti spremembi proračuna pa smo to popravili. Hvala lepa kolega Fandenkamp, sedaj pa kolega Štefanec za eno minuto. Ďakujem pekne, pán predsedajúci dohoda v budućnosti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dogovor o proračunu za leto 2015 zagotavlja tudi doseganje glavnih ciljev, torej plačilo računov, izvedba reform in pa nova delovna mesta. Evropska unija mora več investirati v konkurenčnost, v rast, v zaposlovanje in uh, V skladu s tem mora biti sestavljen tudi evropski proračun. Predvsem se moramo osredotočiti na prihodnost, na inovacije, na izobraževanje, na MSP-je in na mlade. Pomembno je tudi, da proračun usmerimo v, na področja raziskav in razvoja in na program, v program obzorja 2020. Pozdravljam torej novi dogovor, ki bo povečal znesek za ta področje za 45 milijard evrov. Poleg tega je pozitivno, da je tu predviden tudi 8 milijardni znesek za um, načrt gospoda Junkarja, ki obsega 300 milijard evrov. In tu bomo torej prijeli nov denar, ki bo namenjen za rast komisija pa mora kljub temu najti nov način za plačevanje oziroma mora najti način za plačevanje neplačanih računov in morda bi morali predvideti tudi sankcije v primeru neplačanih računov. Hvala. Hvala lepa. Sedaj smo zaključili seznam govorcev. Zelo veliko zamudo imamo, zato prosim, da se vsi deleženci držite eh, časa govoru. To velja tudi za postope, ko imite pozornost predsedujočega. Kot ponavadi imam več govorcev, kot je na voljo časa, zato vas že zdaj prosim za, um, za razumivanje kolegica Šulinove pa prva. zahvaliti se želim vsem ki so sodelovali v spravnem postopku sicer sama nisem povsem zadovoljna saj smo se namesto za sedem milijard evrov uspeli dogovoriti le za dodatnih štiri osem milijard evrov s čimer bomo samo stabilizirali neplačane račune. stare račune za že dokončane projekte je potrebno čim prej plačati da se bodo imele da ne bodo imele lokalne skupnosti in podjetja težave zaradi tega spoštovati je potrebno pogodbe opozorila bi rada tudi na to da brez sredstev ni večletnega finančnega programa in razvoja pozdravljam tudi junckerjev investicijski program ob koncu bi se rada zahvalila temu da v sklopu pomoči solidarnostnega sklada evropske unije bo slovenija dobila osemnajst milijonov tristo oseminosemdeset tisoč evrov pomoči kar bo porabila za odpravo posledic ledu in žledu v februarju letos hvala. hvala kolegica šulinova sedaj pa kolega baltitis ačiū gerbiamas pirmininke gerbiami kolegos europos taryba nuvylė derybose dėl du tūkstančiai penkioliktųjų hvala lepa evropski svet nas je razočaral pri pogajanjih za proračun dva tisoč petnajst evropski parlament je imel zelo jasno stališče v zvezi s proračunom za leto dva tisoč petnajst in zaveze morajo temeljiti na jasne financiranje. Obim sem pristojen za mnenje v odboru AFET in vesel sem, da smo lahko povečali sredstva za sosedsko politiko in humarno, humanitarno polod, pomoč in za eh, zunanjo politiko. To je zelo pomembno glede na dogodke po svetu, vendar pa se ne um, strinjam s tem, da, se zmanjša, da so se zmanjšala sredstva za kmetijski jamstveni sklad, kar bo zelo vplivalo na kmete, ki so v težavah zaradi ruskega embarga in finančna pomoč strani Evropske unije je nujno potrebna za te kmete. Hvala lepa, kolega Balciti, sedaj pa kolega Farija. Obrigado, senhor Presidente. Uh, senhor, senhor Presidente, senhor... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, predstavniki sveta, dragi poročevalci, mislim, da bomo jutri lahko potrdili dogovor za proračun 2014 in 2015 in želim izreči čestitke kolegom, ki so bili udeleženi pri teh težkih pogajanjih. Perspektiva Evropskega parlamenta je jasna. Moramo si prizadevati odpraviti visoke neplačane dolgove. Imamo tudi manj marš, ki so bile do sedaj izkoristene, imamo pa tudi obveznosti do tretjih. Te smo sprejeli in to je kolega poročevalec prežil se predstavil. Pri pogajanjih je tako, da so vedno težja. Evropska unija je vedno nekje na robu blokade in kolegi so že povedali, da so šefi vlad tudi se morali okvarjati z možnosti sinergij za področje transporta, za področje inovacij in tako naprej. Hvala. Kolega Šoltes, prosim. Sorry, uh, torej, um, hvala za besedo, spoštovani predsedujoči. Uh, zaradi uh, nekatere nepripravljenosti držav članic da skupaj s parlamentom v mesecu novembru že potrdijo predlog komisije za proračun dva tisoč petnajst smo bili skoraj soočeni s financiranjem proračuna v prihodnjem letu po eh, dvanajstinah in po vsej razpravi o posameznih programih in politikah ter eh, denarju ki ga bo v prihodnjem letu imela komisija na voljo puščamo seveda ob strani probleme ki pa imajo lahko nepredvidene posledice za celo evropo govorim o tem kar so govorili že kolegi pred menoj o vse večjih izostankih plačil s strani komisije za subvencije in plačila za že izvedene projekte širom evrope. Eh, problema teh zaostankov pri plačilih ki dejansko stojijo že od meseca septembra pa v celoti ne rešuje tudi ta novi predlog eh, proračuna seveda to ni odgovornost eh, te komisije bo pa seveda to lahko postala če komisija ne bo resno razmislila da ta problem tudi reši.

Oprostite, gospod predsedujoči, da sem tako pozno prišel, vendar sem bil še na nekem drugem uh, srečanju o novem investicijskem načrtu. In mislim, da bi ta načrt lahko bil ogrožen z novim evropskim uh, proračunom, kajti ta je vedno manj verodostojen. Sicer je dobro, da imamo sedaj proračun, vendar pa nas mora skrbeti, da se bo scenarij ponovil, da bomo potem spet potrebovali eh, spremembe proračunov no, na, um, tudi če so države članice zatrdile, da se to ne bo več zgodilo. A tudi zdaj imamo več kot 20 milijard evrov, ki že sedaj manjkajo in s tem imamo primankljaj, kar je popolnoma nezakonito. Evropski svet bo prihodnje leto moral sprejeti odločitev, da bo poskrbil za red v evropskem proračunu in da bo plačal račune. Hvala. Hvala kolega Marinesku. Postopek, eh, ujemite pozornost predsednika, je zaključen in besedo dajem komisarki Gorgijevi. Uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot izhodišče bom vzela zadnje besede eh, torej, da smo v težki situaciji. Um, proračun je takšen, da bi se ga veselili. Morda smo že skoraj v boži, božičnem času, ampak vseeno se ne moremo neobremenjeno veseliti rešitve vseh težav, kajti te še vedno obstajajo. Ampak to je odgovoren proračun. Tistim, ki pravijo, zakaj se ne bi odločili za sistem začasnih dvanajstin, pozavimo na ta dogovor. Uh, odgovarjam naslednje. Ne smemo pozabiti na dvoje. Sistem začasnih dvanajstink bi pomenil nižji nivo proračuna, ravno eh, preprosto zato, ker eh, je bil proračun za leto 2014 nižji. Poleg tega pa bi bil denar, ki smo ga zagotovili iz eh, glob in kazni, nižji ob prehodu na naslednje fiskalno leto. Se pravi, slabše bi bilo ne samo zato, ker bi začasne dvanajstinke v prvih mesecih pomenile nižji proračun, ampak zato, ker bi injekcije svežega denarja lahko izgubili ali pa bi bila injekcija svežega denarja manjša in s tem ne bi mogli rešiti uh, odprtih eh, problemov, torej stabilizacije neplačanih računov. Prepričana sem, da sta se dve uh, proračunski veji oblasti uspeli dogovoriti eh, proračunu, da je to dobro, čeprav gre za proračun, ki, odgo ki odgovori ne nujno proračun, ki bi se ga veselili. Na no, ob zaključku povem naslednje. Prvič sedaj smo uspeli problem neplačanih računov postaviti na bolj vzdržno raven. Pričakujemo 25 milijonov evrov na koncu leta 2014, to je 1,6 milijona več, kot smo imeli na začetku letošnjega leta. Dobro bi bilo, če tega problema ne bi imeli. Ampak sedaj imamo vsaj možnost, da v naslednje leto vstopimo manj zaskrbljeni, kot bi vstopali sicer. No, kar se tiče tistih, ki so govorili o točnosti oziroma netočnosti podatkov, naj povem, da sem jaz eh, zelo ponosna na moje moštvo, tukaj za mano sedijo. Eh, mi uh, smo zelo jasni pri naših številkah, jasno smo povedali, za kakšne številke gre in z enako jasno analizo bomo podkrepili tudi plačilni načrt, zato da bo ta lahko postal realnost. Tretjič. Še enkrat želim eh, tistim, ki so zaskrbljeni za naše kmete, zagotoviti, da smo pri tem svežnju uspeli najti način, da ne bomo posegali v krizno rezervo. Uspeli smo pokriti stroške zaradi embarga izvoza v Rusijo, ne da bi posegali v krizno rezervo. Potem eh, spet naslednji ste govorili o solidarnostnem skladu. Zato, ker smo sedaj prišli do dogovora, bomo lahko pomagali državam, kot je Hrvaška, 9 milijonov bo dobila Hrvaška, Bolgariji, 10 milijonov bo dobila Bolgarija in Srbiji, državi kandidatki. Uh, torej, o pomoči Srbiji se sedaj pogajamo. Vendar pa želim izpostaviti predvsem naslednje. Številni izmed vas ste govorili o tem, da je treba izboljšati sam proračunski postopek, da moramo naslednje leto delovati prej, bolj učinkovito, da si moramo bolj prizadevati za bolj strukturiran dogovor. In da mora ta dogovor seveda temeljiti na zaupanju. Če me je pri teh pogajanjih kaj skrbelo, potem je bilo to prav gotovo to, da so pogajanja pokazala nekakšno erozijo zaupanja in za voljo naših državljanov moramo ponovno spostaviti zaupanje v naš proračun. Potrebujemo bolj vesela pogajanja o proračunu naslednje leto. Ta postopek mora biti bolj vesel. Eh, kot je bil eh, tisti, ki smo ga pravkar eh, raz, zaključili. Torej, še enkrat se zahvaljujem italijanskemu predsedstvu za vse, za vse znoj in solze in vsem drugim pogajalcem. Dobro je, da smo sedaj dobili odgovoren proračun. Hvala lepa, sedaj pa gospod Lanvedova v imenu sveta. Grazie. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, hvala lepa poslancem za to razpravo. Zahvaljujem se tudi komisarki Georgijevi. Dobro je, da smo dogovorili dogovor o proračunu za leto 2015 in o predlogi spremembe proračuna za leto 2014. To dokazuje, da se naša stališča ne razhajajo tako zelo, kot smo mislili in da lahko prebrodimo te vrzeli, te razlike, ki obstajajo med nami. Ta pogajanja so potekala v težkem času in zahvaljujoč vseh upletenim smo uspeli doseči uravnotežen, dogovor o uravnoteženem proračunu za leto 2015 in uspeli smo preprečiti še dodatno kopičanje neplačanih računov. Italijansko predsedstvo je ponosno na ta rezultat in zahvaljujemo se vam za ta duh kompromisa, ki ste ga pokazali tekom pogajanj. Uh, to bo postalo jasno tudi iz skupne izjave, torej kar se tiče proračunskega postopka, se zavedamo, da nas v prihajajočem letu čaka veliko dela. Eh, in upam, da bomo to delo opravili v istem konstruktivnem duhu, kot eh, je zavladal med nami ob zaključku proračunskih pogajanj. Hvala lepa, gospod eh, Bela Vedova, sedaj pa še poročevalci, začela bo gospa Gardazija Bal Rubial. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je bila izredno zanimiva razprava, ki dobro odraža pomisleke parlamenta, s katerimi smo se soočali čez vse leto eh, in zlasti v proračunskih pogajanjih. vsi govorniki so omenjali ta hud problem neplačanih računov, nekateri na eh, konstruktiven evropski način, nekateri na manj konstruktiven način, ampak prav vsi so omenjali problem neplačanih računov. Zato postaja jasno, da se bomo že 1. januarja naslednje leto morali začeti ukvarjati z tem problemom, za tem načrtom, v katerega polagamo vse naše zaupanje. Kot sem povedala že uvodoma, to ni eh, pozitiven dogovor, vsaj ne za parlament, ampak to je dobro za Evropsko unijo. Evropska unija eh, lahko bolje deluje z eh, tem proračunom, Moram povedati, da sama nisem zadovoljna z eh, doseženim dogovorom, ampak vseeno menim, da lahko proračun Evropske unije prinese veliko. Če ne bi imeli proračuna, ne bi imeli humanitarne pomoči, ne bi imeli štipendije Erasmus in ne bi imeli niti ne uh, pomoči za brezposelne. Um, teh 160 milijonov, o katerih smo glasovali danes zjutraj. Leto 2015 bo ključno leto Če bomo uspeli uresničiti načrt, ki bo rešil problem neplačanih računov, potem bodo uh, Eh, naslednja proračunska pogajanja potekala v boljšem vzdušju. Največji problem pri teh pogajanjih niso bile številke same, ampak dejstvo, da svet ni uspel ustrezno predstaviti svojega pogajalskega stališča. Nekatere države so si bolj prizadevale za to, da bi lahko vrnile države v eh, da bi lahko vrnile denar v njihove države, kot pa uh, jih je zanimalo to, da bi rešili odprte probleme. Hvala lepa, gospa Hol. Olmajer. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospod eh, spoštovano predsedstvo. Tudi sama se na koncu zahvaljujem za to težko delo vseh pogajalcev. Eh, želim pa dopolniti kolegico Gardazija Bal. V Evropi nas bodo v prihodnosti spraševali oziroma ocenjevali potem, ali bomo uspeli zagotoviti konkurenčno zaposlovanje, raz, inovacije. Nihče nas ne bo spraševal po starih eh, računih. Se pravi, rešiti moramo ob oba problema eh, za ostale račune, rešiti pa moramo tudi sposobnost eh, inovacij in pa sposobnost investiranja v to področje. Zato je nujno, da na svežen za inovacije ne gledamo kot na breme. Za ta svežen moramo uporabiti tudi sredstva iz drugih virov. O tem bomo morali razpravljati v prihodnosti. Zame je pomembno, da na uh, področju novih tehnologij, na področju vesolskih tehnologij, inovativnih tehnologij, uh, Eh, torej eh, zagotoviti moramo konkurenčnost na vseh teh področjih, postaviti se moramo na lasne noge in zato moramo tako pozorno načrtovati naš proračun. No, prvi korak smo sedaj naredili, ampak še veliko korakov nas čaka in zato se po eni strani vsem zahvaljujem, po drugi strani pa vas opozarjam na to, da pred nami še veliko dela. Hvala. Hvala lepa, kolegica Holmajer, kolega Deprije naslednji.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 Sedaj moramo naš pogled usmeriti v prihodnost. Troje moramo vzeti v novo leto. V neposrednji prihodnosti eh, torej, moramo vedeti, da je treba najprej rešiti problem neplačanih račun. Sedaj imamo dogovor med tremi institucijami eh, o časovnici za rešitev tega problema. To, ta načrt se mora sedaj materializirati in vse institucije bodo morale spoštovati svoje zaveze. Eh, številni kolegi so že govorili o tem, da nas eh, sedani sistem sprejemanja proračuna paralizira. Eh, težko je tudi ehm, urejati prispevke iz nacionalnih proračunov, zato je nujno, da okrepimo tudi lastna sredstva, če ne bomo slej, ko prej prišli na mrtvo točko. Eh, če bomo nadaljevali z delom tako, kot smo ga opravljali do sedaj, potem eh, ne bomo uspeli pridobiti zaupanja naših državljanov. Številna sredstva so porabljena preko posrednikov in vsi ti posredniki ne povedo jasno, odkot so prišla ta sredstva. Če želimo večjo verodostojnost, bomo dolgoročno gledano morali vzpostaviti jasno povezavo med nami in državljani, med Evropsko unijo in državljani, tako da bodo vedeli, da si tukaj skupno prizadevamo za najbolje vseh. Zahvaljujem se delegaciji Evropskega parlamenta, ki je opravila odlično delo. Um, zahvaljujem se predvsem našemu predsedniku za uspešno vodenje pogajanj. Hvala lepa, gospod Depri. Gospod Levandovski. Hvala lepa, kratek bom. Dogovor za leto 2014-2015 je tipečen kompromis, nihče ni popolnoma zadovoljen z njim. Um, nekatere probleme smo odložili, smo pa uspeli proračun stabilizirati. Sam polagam svoje zaupanje v načrt plačil, ta bo razkril, kaj ni bilo plačano in s tem bomo povedali, s tem bomo jasno prikazali situacijo v državah članicah. Kar se tiče lasnih sredstev, je res, da tukaj potrebujemo preglednost, potrebujemo dovolj vedenja o tem, odkot prihajajo lasna sredstva, zakaj prihaja do zaostanka pri plačilih, kajti do sedaj je bilo železno plačilo to, da smo plačali vse račune 1. decembra. In sedaj smo pravzaprav naredili izjemo tega železnega pravila odbora za proračun in poznati moramo vse posledice tega. Tako da upam na boljšo spravo naslednje leto, no tukaj sem pa tudi ustavil. Hvala. Hvala lepa, kolega Levandovski. Naslednja točka na dnevnem redu, izjava sveta. o pomankanju sredstev za program pomoči sirskim beguncem v okviru svetovnega programa za hrano. Gospod